Euh, euh, Dobar dan sem skupaj, lepo, da smo zbrani. To je zelo zanimiv sestanek, medparlamentarno srečanje in eh, vidimo, da obstaja velik interes tako evropskega kot nacionalnih parlamentov za to novo zakonodajo ki zadeva varstvo osebnih podatkov. Zanimivo je to, da pravzaprav ta zakonodaja zadeva čisto vse državljane in da bo vplivala na vsak dan vsakogar izmed nas. Tega se moramo še zlasti zavedati in v tem duhu zagotoviti učinkovito varstvo teh temeljnih pravic spoštovanja zasebnega življenja in osebnih podatkov. Vendar pri tem ne smemo pozabiti na to, da se ta zakonodaja izvaja tudi v vseh gospodarskih panogah, v vseh sektorjih in da se ne omejuje zgolj na digitalno plat, temveč tudi na vse zadeve, ki potekajo zunaj spleta. Poskušati moramo torej istočasno zagotoviti spoštovanje zasebnosti zasebnega življenja evropskih državljanov, pa vendarle pri tem ne smemo prizadeti normalnega delovanja podjetij, njihovih gospodarskih dejavnosti, možnosti zaposlovanja, kar je še zlasti pomembno v pogojih sedanje krize. Naš namen je dejansko storiti velik korak v smeri boljšega varovanja zaščite osebnih podatkov in eh, pri tem si še zlasti želimo učinkovitega izvajanja te zakonodaje. Želimo si take nacionalne organe, ki bodo dejansko samostojni in neodvisni, zagotoviti moramo ustrezna sredstva za to. Vemo pa, da pogoji v vseh državah članicah niso isti. Naj vas spomnim še na osmi člen listine o temeljnih pravicah, ki tudi govori o teh načeljih in prav tako govori o neodvisnem pravicu nadzoru pristojnega organa. Potrebujemo pa tudi ustrezno dobro upravljanje na ravni Evropske unije, zagotoviti pa moramo v tem smislu tudi odlično sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi organi ter koherentno izvajanje vseh določb. In končno potrebujemo tudi ustrezne sankcije v primeru kršitev vendar morajo biti tudi te sankcije sorazmerne kršitvam, potem tudi povzročeni škodi in tudi izvajati jih je treba dosledno. To je torej tema našega zasedanja seje številka 5, ki se začenja sedaj in eh, Naj upozorim že vnaprej vse govornike, da imajo na razpolago de, po deset minut za svoje uvodno izvanje, potem bo dobilo besedo občinstvo, imeli boste torej priložnost zastaviti vprašanja, vendar imate za to na voljo po dve minuti in zato moramo še na koncu imeti eh, čas za odgovore. Tak je naš predvideni urnik. In naj vam predstavim sedaj gospoda Petra Ripsona, ki je predsednik odbora za ustavne zadeve v švedskem parlamentu, potem imamo še gospoda Petra Hastingsa, ki je evropski nadzornik za varstvo podatkov in potem je tu z nami tudi gospod eh, Jakob Honstam, predsednik delovne skupine Čena 29 in tu pole še gospod Mario Otheimer, iz Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Najprej dajem besedo gospodu Eriksonu. Thank you very much. I'll try... Najlepša hvala. Poskusil bom govoriti angliško. Tu zastopam eh, švedski parlament in naš odbor za ustavne zadeve. Pri nas v švedskem parlamentu smo prepričani, da je za učinkovito varstvo podatkov potrebno imeti sklop enotnih pravil na evropski ravni. Vendar je treba razmišljati tudi o tem, kako naj to dosežemo. Po našem mnenju je najučinkovitejši način, da to zares dosežemo, najvrš reforma v obliki direktive namesto uredbe. Če pa se bo Evropska unija odločila za uredbo, potem se bo treba odločati spet o tem, kakšen naj bo sistem te uredbe, da bomo dejansko zagotovili boljše varstvo osebnih podatkov, tam, kjer je to zares potrebno. ker sam prihajam dejansko iz eh, ustavnega odbora oziroma odbora za ustavne zadeve, nas eh, še zlasti zanimajo ti vidiki. In zaenkrat ugotavljamo, da smo doslej pri nas imeli ustrezna pravila varstva podatkov, ki so bila ustajena tudi s svobodo izražanja. Vendar je ravno zato treba ustrajati na načelu odprtega dostopanja do določenih dokumentov, kar zaenkrat še ni ustrezno urejeno s tem predlogom. Predstavljamo si, da bi to moral urejati 80. člen. Potem je pa tu še ena težava. Če bomo s harmonizacijo šli predaleč, potem je to lahko kontraproduktivno in bo s tem varovanje podatkov še slabše kot doslej. Zakaj? Zaradi tega, če poenotimo vse načine uporabe podatkov, potem bomo prišli do situacije, da bomo imeli ureditev, pri čemer varstvo zares občutljivih podatkov ne bo tako strogo, kot bi moralo biti. E, prav tako tvegamo, da bomo imeli kvantitativni namesto kvalitativnega pristopa in glede na to, da obstajajo tudi različni sistemi urejanja te tematike, še zlasti so razlike med velikimi in malimi podjetji, eh, ljudje gledajo na to iz različne perspektive, mi pa menimo, da bi morali razločevati med običajnimi podatki in občutljivimi podatki ter ti področji urediti različno. Torej, moramo v tej ureditvi eh, znati razločevati med različnimi vrstami podatkov in temu prilagoditi različne načine varovanja podatkov. Namreč vsi osebni podatki niso enako zaupni in občutljivi. In zato moramo v tem duhu razmišljati, kadar govorimo o poenostavitvi eh, zakonodaje in zato moramo tudi razločevati med občutljivimi in neobčutljivimi podatki in njihovo vsakdanjo uporabo. Zato se nam je zdela direktiva primernejša ureditev. Švedski vladi je bolj všeč model, ki ne zadeva in ne posega osebno integriteto naših državljanov, pa vendarle omogoča ustrezno razpolaganje s podatki tam, kjer je to potrebno. Bojimo se, da bomo sedanjim predlogom ustano, vzpostavili le več birokracije, kar bo tudi povzročilo večje stroške in če bomo imeli pristop vse na enem mestu, bo to za nekatere pomenilo sicer nižje stroške, drugim pa se bodo zadeve zapletle. Komisija predlaga urejanje številnih področji s pomočjo delegiranih aktov, kar je za nas tudi problematično. Obstaja namreč tveganje, da bi komisija na nek način postopoma postala zakonodajni organ. To pa ni namen, ki smo ga želeli doseči z Evropsko pogodbo. Prav tako je nemogoče vnaprej videti, kako se bo ta uredba razvijala. Prihaja do očitne kršitve načela subsidijarnosti. Količina delegiranih aktov je močno preobsežna. In končni učinek bo tudi tak, da bodo nacionalni organi v praksi izgubili del svoje samostojnosti in neodvisnosti, ker bodo morali na nek način ubogati navodila oziroma ukaze, ki evropskih ustanov, tudi komisije. To zna biti ustavni problem ne le na švedskem, temveč tudi v drugih državah članicah. In po neki strani lahko rečem, da je predlog komisije preveč birokratski, preveč podroben in to lahko vodi do neučinkovitosti ob zvišanih stroških. Najpomembnejše pri tem pa je, da s tem ne bomo dobili res dobrega varovanja podatkov tam, kjer je to dejansko potrebno. Komisija sicer pravi, da je predlagala nekaj novega in sodobnega, vendar se je na mesto tega izgubila v podrobnostih. Zaradi tega bi zelo težko dosegli eh, sprejemljivost tega predloga pri naših državljanih in tudi namena boljšega varovanja podatkov s tem ne bi dosegli. Še nekaj besed bi povedal tudi o nadzoru in o vprašanju pristojnih organov. Švedski organ za izvajanje inšpekcijskega nadzora ima na razpolago dovolj sredstev, v proračunu imamo za ta namen predvidenih 5 milijonov evrov in eh, pri tem se zavedamo, da so zahteve vedno večje in da bodo potrebna tudi vedno večja sredstva. Hvala lepa, gospod Erikson, sedaj pa gospod Hastings. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dovolite mi, naj začnem z ugotovitvijo, da je ta svežen, ki ga predlaga komisija, res velik eh, korak, ki naprej v smeri boljšega varovanja podatkov Evropski uniji. To je dobrodošel korak, ki ga nujno potrebujemo, ima pa seveda tudi številne pomankljivosti. Najprej naj povem, da ta svežen še zdaleč je tako obsežen, kot bi moral biti in še zlasti v delu, ki se nanaša na kazensko-pravni pregon, kjer stopnja varovanja podatkov ni dovolj visoka. Potem je pa tu še nekaj drugih nejasnosti, ki jih bo treba razčistiti. Po našem mnenju, ki smo ga izrazili 7. marca, eh, smo že povedali bistveno ugotovitve in vesel sem, ko ugotavljam, da so bile številne zadeve povzete tudi v nadaljem delu ne le poročevalcev, ki so o tem govorili včeraj, tudi pri delu na tem osnutku nasploh. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak podariti moram našo željo, da bi imeli ustrezno varovanje podatkov, kar pa pomeni na eni strani več obveznosti, na drugi pa tudi več eh, pravic. In eh, naši eh, pristojni organi bi morali imeti več možnosti in priložnosti, da uveljavljajo svoje pristojnosti v praksi. Rezultat njihovega dela pa mora biti po vsej Evropski uniji bolj poenoten, kot je bil doslej. In eh, na to se morajo nanašati ustrezna določila v zvezi z delovanjem v praksi to vrstnih organov nadzora in v tem kontekstu naj podarim šest do sedem pomembnih točk. Najprej naj povem, da močno podpiram določbe o neodvisnosti organov, o njihovi pristojnosti in zagotavljanju zadostnih sredstev za varovanje osebnih podatkov. Neodvisnost je bistveni element izvajanja pravice do varovanja zasebnih podatkov, kot je to začrtano že v listini in eh, prav tako gre za določene standarde, ki jih je treba ugraditi v to uredbo. In pri tem moramo zagotoviti sistematično vključevanje parlamentov v sam nadzor varstva podatkov. Glede zagotavljanja ustreznih virov, pa moramo zagotoviti tudi nekoliko bolj objektivna merila, za zagotavljanje teh zadostnih sredstev. Sicer ne bomo uspeli zagotoviti zadostnih sredstev in zato bi morali nekako ugraditi v to uredbo tudi mehanizme za to. Ide samih sankcij, pa menim, da je potrebna večja prožnost, predvsem glede upravnih sankcij, s katerimi bi morali zagotoviti boljšo sledljivost in nadzor in izvajanje pristojnosti pristojnih organov. In seveda bi zaradi tega potrebovali tudi posebna orodja, morda tudi posebno strategijo izvajanja pooblastil in vse to je treba izvajati skupno. Zato bi morali razviti tudi ustrezne smernice za ustrezno izvajanje teh pristojnosti in od, Evropski odbor za varovanje podatkov bo sicer pri tem tvorno uh, sodeloval, vendar ne more vsega zagotoviti sam. Potrebujemo sicer tudi eh, sodelovanje s pravosodnimi organi, ampak najprej potrebujemo ustrezne opredelitve, predvsem poglavitnih pristojnih organov, ker ureditev teh zadev ni posod enaka. In zato moramo najprej ugotoviti popolnoma jasno, kakšen je naš zaželeni pristop. Ne smemo pa govoriti o izključnih pristojnostih, temveč raje o strukturiranem načinu sodelovanja z drugimi organi, ki imajo na tem področju tudi svoje določene pristojnosti. To je povezano s enim poglavjem, kjer se govori o sodelovanju in doslednosti, In eh, ravno pri tem velja razmisliti o, o tem, kako se bodo določene pristojnosti izvajale v praksi. Predvsem gre za prepletanje delovanja različnih organov. In to je pomembno še zlasti v kontekstu samega sodelovanja. In s tem bi lahko spregovoril tudi o naslednjem poglavju, ki je sicer dobro strukturirano, vendar bo treba določene elemente vseeno razjasniti in jih morda tudi prilagoditi. To pomeni, da se moramo razjasniti pogoje, pod katerimi bomo uporabljali mehanizme za zagotavljanje te doslednosti če berete te določbe in razmišljate o konkretnih posledicah, potem takoj ugotovite, da gre za dejansko tveganje, da bi ta mehanizem že uvodoma preveč obremenili, ker imamo različne konkretne primere v kategorijah A, B in C in bojim se, da bo iz tega izhajalo preveč birokracije. Potem moramo biti tudi prožnejši glede zastavljenih rokov za izstavljanje mnenj EDPS. Sedajni predlagani rok je en mesec, vendar si res težko predstavljam uh, izdelavo zapletenih mnen, se tudi za enostavna en mesec komaj zadošča. O tem je treba trezno razmisliti in podati realne roke. Potem smo včeraj slišali tudi o pristojnosti komisije in v tem kontekstu mislim, da bi morale biti le te omejene in jasno zastavljene. Vloga komisije je sicer po mojem mnenju zelo pomembna, vendar jo je treba omejiti bodi si na samo sprožitev eh, postopkov pri odboru in tudi eh, recimo za oblikovanje mnen ki se je predložil tudi parlamentu. To je pomembno, vendar mislim, da eh, komisija ne sme imeti prevladujoče vloge v končnih razsodbah o določenih konkretnih primerjih in mislimo, da bi tako preseganje pooblastil komisiji bilo preprosto nespremljivo, ter je očitno eh, samo po sebi kršitev načela, da ne sme biti nobenega zunanjega vpliva, kar izhaja tudi v, nedavne, v primerih iz nedavne sodne prakse. Komisija je sicer neodvisna v razmerju do držav članic, vendar v tem kontekstu, kot so tu zastavljena njena pooblastila, je to nespremljivo. Obstajajo tudi konkretni primeri, kjer bi morali bolje vključiti Evropsko sodišče, bodi si v prekrškovnem postopku, ali pa v primeru posebnih ukrepov. Gospa Religova je včeraj govorila o očitnih primerih kršitev evropskega prava in to me je spomnilo tudi na uh, utemeljitev uh, Nemške zvezdne vlade v nedavnem primeru in tudi ta utemeljitev za sodišče ni bila dovolj utemeljena. Potem gre tukaj za predlog, da bi se postavil poseben sekretarjat pri e DPS-u, ampak tu bi tudi potrebovali jasnejšo obrazložitev, kako bi to potekalo v praksi in kje bi se zagotavljala potrebna sredstva. Namreč zaenkrat so te zadeve zelo omejene in mislim, da bi jih morali ponovno uh, pogledati in razmisliti o tem, da bomo zagotovili zadostna sredstva za uspešno delovanje. Potem je tu še ena zadeva povezana z delegiranimi akti, ampak zaenkrat bi prenehal s, s govorom in prepustil besedo kolegu Jakobu Konstamu. Morda pa se pozneje še vrnem na te zadeve, če bom imel priložnost. Hvala. Merci, monsieur. Eh bien, donc, euh, vous pouvez enchaîner. Hvala lepa in lahko kar nadaljujemo. Hvala. Gospa predsedujoča. Dom luxe, ki jih mi kan permitirati v dit eh, gezelschap. Govoril bom kar eh, nizozemsko, ker se mi zdi velik luksus, da lahko govorim v svojem maternem jeziku. Naj eh, se lotim vprašanja, ki je bistvo naše razprave. In eh, strinjam se s predgovornikom o številnih zadevah, ki jih je omenil. V delovni skupini iz 29. Eh, člena smo že oblikovali mnenje, ki smo ga predložili komisiji, sedaj je pa na voljo tudi vsem vam. Tu je izpostavljenih več točk ki sicer niso na današnjem dnevnem redu, vendar bi vas rado pozoril na ne, ker si zaslužijo vso vašo pozornost. Namreč ne smemo pozabiti na bistvene elemente varovanja osebnih podatkov, pri tem je pomembna že opredelitev sama, o tem smo govorili včeraj, prav tako pa ne smemo Eh, zmanjšati zahtev povezanih z izredno privolitvijo. O tem bomo seveda še govorili v širših kontekstih in eh, o tem so že potekale razprave med svetom, komisijo in parlamentom in iz tega je postalo razvidno, da sta ta dva elementa res pomembna in jo je treba medsebojno uskladiti. Pri tem je pomembna tudi vloga Evropskega parlamenta, ki mora poskrbeti za to, da bodo zadeve ustrezno eh, umeščene. Vsi vemo, kako potekajo zadeve. Komisija je podala pač svoj predlog in eh, menimo, da je treba te zadeve gledati iz obeh prej podarjenih vidikov. Spregovoril bi še nekaj besed o sankcijah. Glede same prakse delovanja nadzornih organov, naj povem, da je to seveda neizogibno potrebno in v tem se sicer strinjam s predlogom in vendar le treba zagotoviti zadosta sredstva, kot je to podarila tudi gospa Redingova včeraj. V določenih državah, članicah so zadeve že eh, zelo razvite in eh, drugih spet pa prihaja celo do monopolnih pozicij določenih podjetij, ki imajo razvitejše poslovanje in vendarle zato ni nobene prave utemelitve. To govorim predvsem v kontekstu eh, mehanizma za zagotavljanje koherentnosti, o katerem smo tudi že nekaj slišali od kolega Petra Hastingsa. Sam bi rad še enkrat poudaril pomen razvoja tega mehanizma v takem smislu, da bi zagotovili zadostno sodelovanje med obstoječimi nadzornimi organi in mehanizmi. Pričakujem, da bomo lahko v bližnji prihodnosti eh, že uspeli doseči določeno stopno soglasja na tem področju. Sicer pa se strinjam s predlogom, da se komisiji da možnost, da ukrepa, kadar se ne strinja z mnenjem sveta oziroma odbora za varstvo podatkov. Glede učinkovitega varovanja osebnih podatkov pa ugotavljamo, da zaenkrat obstoječi mehanizmi ne zadoščajo in da ni prave doslednosti. Če torej ne bomo vzpostavili ustreznega mehanizma, lahko postanejo v bližnji prihodnosti tveganja še večja, kar bo imelo lahko zelo slabe učinke tako za zasebno državljanov kot za gospodarski sektor in delovanje podjetij. Če pa hočemo zagotoviti tudi ustrezno harmonizacijo in prave mehanizme, ki bodo tudi v praksi ustrezno izvedljivi, potem moramo razmišljati tudi o vlogi vseh pristojnih organov za nadzor. Zato pa moramo zagotoviti tudi ustrezna sredstva in bolje natančneje opredeliti proračunske okvire, v katerih se bo to izvajalo. pri tem pa ne gre pozabiti za konkret, na konkretne praktične zahteve, ki se morajo zavedati tudi realnih okoliščin v posameznih državah, dejanskega stanja na trgu, poslovanja in šele potem ustrezno umestiti v to tudi proračunske zahteve in okvire. in jasno je potrebno tudi boljše sodelovanje med pristojnimi organi držav članic in med osrednjim nadzornim organom na ravni Evropske unije. Moram reči, da smo že uspeli doreči določen sklop Meril, ki morajo biti po našem mnenju nujno upošteni,